tukaj imamo tri predloge, Nikaragvo. Gospa Veronik de Kajzer ima besedo. Spomnila bi vas, da se je naša skupina odločila, da ne bo glasovala iz razlogov, ki sem jih že prej omenjala. Zato naj še enkrat povem, da se ne bomo zdržali, ne bomo sodelovali na glasovanju. Hvala lepa, gospa Korhola. V razpravi so mnogi kolegi eh, celo dvakrat lahko govorili ali pa so lahko več kot za dvakrat prekoračili čas, ki jim je bil odmerjen. Naj vas eh, spomnim, da lahko kdaj izklopite eh, tudi njihove mikrofone, tako da ne bomo toliko zamujali. Ano, někteří dostali slovo dvakrát, ale ne vět.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 Želimo si, kakve je naše stališče pri glasovanju. Gospa Figueiredo. Eh, a nossa intervenção vai exatamente no mesmo sentido. Eh, Tudi mi gledamo na zadevo enako. Razloge smo že povedali, kar pomeni, da ne bomo sodelovali pri tem glasovanju. Kaj ti? to ni neki nujni primer kršitve človekovih pravic. O tem smo že večkrat govorili. Dobře, děkuji. Ja mislim, že můžeme pristopiť k glasovanju. Mislim, da potem lahko eh, glasujemo. Glasovali bomo o resoluciji treh političnih skupin EPP, SD in ECR. O usnesení k Nikaraguji. Kdo je pro toto usnesení? kdo je za, tukaj gre za resolucijo v zvezi z Nikaragvo, proti, vzdržani, sprijeto. Zdaj pa druga točka na dnevnem redu. In se če štiri eh, predlogi v zvezi z resolucijo o Laosu in Vietnamu, naj povem, da v zvezi s šestim odstavkom imamo majhno tehnično napako. In sicer besede discipline and criminal bodo črtane, te dve besedi. Zdaj pa glasujemo o predlogu, to je skupna resolucija petih različnih političnih skupin in bomo ločeno glasovali. Torej zdaj bomo glasovali o šestem odstavku prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del šestega odstavka za, proti, vzdržani, sprijeto. Zdaj pa glasujemo o celotnem predlogu resolucije, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto vzdržani, sprejeto. Zdaj pa prehajamo na zadnjo točko, ki pa ni najmanj pomembna in sicer to je predlog eh, resolucije in sicer o kitajski v zvezi z pravicami in manjšini in izvajanjem smrtnih kazni poselt. Gospod predsedujoči, tukaj je napaka v tretji točki nemške verzije in prosim, da to popravite v nemški verziji in ostalih. Tukaj piše obsoja usmrtitev obeh tibetancev kot eh, nadaljnih devet ojgurov. Eh, to ne drži. Ojguri niso nadaljni tibetanci in tibetanci niso eh, tudi drugi ojguri, tako da je treba to podariti v vseh verzijah. Hvala lepa, bomo popravili. Seveda bomo preverili in popravili. V redu. Zdaj pa nadaljujemo z glasovanjem o tem predlogu. To je predlog socialistov in demokratov. In kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? Zdaj pa bomo glasovali o skupnem predlogu treh političnih skupin EPP. Alde in Zeleni. Glasujemo. To bo poimensko glasovanje. Ne, se oprošča predsedujoči. Najprej bomo glasovali o devetem odstavku. Kdo je za? Proti. Vzdržani. in mislim, da lahko račemo, da moramo preveriti elektronsko. Torej, prosim, vzemite svoje kartice, glasujemo. Konec glasovanja. V redu, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Rezultat je naslednji izid glasovanja, torej sprejeto. Zdaj pa glasujemo o celotnem eh, predlogu resolucije s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. Výsledek je, že usnesení bylo schváleno. Sprejeto.